Can I ask those who are not members of the employ uh, lahko prosim tiste, ki niste člani odbora EMPL, da zapustite dvorano, kajti nadaljevali bomo z glasovanjem odbora EMPL. To je torej namenjeno zgolj članom našega odbora. Then we proceed with the voting. Uh, Nadaljujemo z glasovanjem za člana odbora EMPA. Glasovali bomo o pismu o a, mnenju o uporabi Evropskega sklada za a, prilagoditev globalizaciji. Kdo je za? Da, se opravičujem, to je elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali o tem pismu? Gospod Beck, sedaj imate priliko, da glasujete o tem. 42 glasov za in 4 proti. Sedaj pa glasujemo o pismu, ki se nanaša na delovanje Evropske unije in pa na nekatere pravne akte, ki se nanašajo na pravne postopke nadzora. Torej, glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 7 proti. Potem pa gospod Mecerih in pa njegov osnutek poročila. Torej glasujemo o okviru za evropske statistike, ki se nanašajo na osebe in gospodinstva. Začeli bomo s kompromisom. A, kdo je za? proti, zdržani, sprejet. Kompromis BA, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis BB, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis BB, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Želite, da to ponovimo? Kompromis BB. Kdo je za? Proti? Zdržani? To moramo preveriti. Glasujemo o kompromisu BB. Konec glasovanja. Sprejet 25 eh, za, 21 proti. Kompromis C. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet.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 Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis I, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet. Predlog spremembe 245, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 246, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 246. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 247. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrnjen. Želite, da preverimo? Preverjamo 247. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Se upravičujem, gospod Pirinski. Predlog spremembe 248. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet 249, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet 200. Želite, da preverimo 249? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 250, kdo je za? Proti vzdržani sprejet. 251, kdo je za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. Preverjamo 251, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 252, kdo je za, proti, vzdržani sprejet vzdržani, zavrnjen. Kompromis L. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 254. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis M. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 260. Kdo je za? proti, vzdržani sprejet. 261, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. 262, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Sedaj pa um, priloge. Trindvajseta strana predlog spremembe 296. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 298. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 104 in 299 eh, skupaj, kdo je za, proti, To bomo preverili. Torej 104 in 299 skupaj. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. 300 skupaj s 105. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena. Želite, da preverimo? Dobro. 300 in 105. Glasujemo. In konec glasovanja. Zavrnjena. 106 skupaj s, 100, s 301, eh, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjena. 302, ne, se upravičujem. 303, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Želite, da preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 304. Kdo je za? Proti. Preverili bomo. Preverjamo 304. Glasujemo. Konec glasovanja. Sto sedem, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjen. Ena z ustnim predlogom spremembe iz vrste socialistov in demokratov. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Kompromis N. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Kompromis O. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. Kompromis R, kdo je za? Proti. Nobenih reakcij v zvezi s kompromisom R, kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Kompromis P, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Eh, Prežo spremembe 6, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. Kompromis Q, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe 7, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis S, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 120, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 122, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis T, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis V, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 132. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen, bi rekla. To bomo preverili. Torej, preverjamo predlog spremembe 132. Glasujemo in konec glasovanja. No, sprejet se upravičujem. Kompromis dvojni v, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis x, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis y, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 143 predlog spremembe? Ne. Predlog spremembe 15 skupaj s 144 identična sta. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta? 143 postane brezpredmeten, kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, potem pa predlog spremembe 16, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 17, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 19, kdo je za, proti, vzdržani sprejet, 20, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AA, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis AB, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Kompromis AF. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog spremembe 153. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Potem 154. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Kompromis AC, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. 24, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. 157, umaknjen. 158, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. Kompromis AD, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 27. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 162, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 28, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A, E, Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem predlog spremembe 30. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 167. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 168. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe je 34, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. In predlog spremembe je 169, kdo je za, proti, vzdržani sprejet. To pomeni, da bomo sedaj glasovali še o osnutku poročila, ki je spremenjen. Glasujemo. Konec glasovanja. Um, 41 za, 4 proti. Zahvaljujem se poročevalcu. Mandat za pogajanja. Glasovali bomo tudi o tem. In glasujemo. Konec glasovanja. Izglasovali, glasovali ste torej za pogajalski tim. Čestitke. Naslednje glasovanje se nanaša na um, eh, gospodarsko moč žensk v zasebnem in javnem sektorju v Evropski uniji. Začeli bomo s kompromisom D. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? Kompromis E. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? 33. Kdo je za? Proti? proti, um, zdržani, sprejet. Želite, da preverimo uh, predlog spremembe 33? Glasujemo. Konec glasovanja. No, zavrnjen. Kompromis F. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejet? 46, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 47, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 48, kdo je za, proti, vzdržani. Tega bomo preverili. Preverimo 48. Konec glasovanja, oziroma glasujemo, konec glasovanja. zavrnjen. Kompromis G. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog spremembe 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 49. 52. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Tega bomo preverili. Preverimo preglasurami ime 52. Glasujemo in konec glasovanja. Zavrnem s tremi glasovi. 53, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 54, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 56. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo 56. Eh, Glasujemo. Konec glasovanja. No, sprejet. Videti je bilo, kot bi glasovali s 45 glasovi za. H. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet? 65. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet? Kompromis J. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet? Kompromis I. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet? Predlog spremembe 69. Kdo je za, proti, vzdržani sprejet? Predlog spremembe 72 bude za. Ne, ta postane brezpredmeten. Torej, 75, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis L, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem želite, da preverimo? Dobro, preverimo kompromis L. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 26 za, 18 proti. Potem 91 je predlog spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 94, kdo je za, proti, glasujemo o 94, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis U, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis N, kdo je za, sproti. Lahko prosim še enkrat, um, torej kompromis na kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 105, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 106, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 109, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis P, kdo je za, proti, Poskusimo še enkrat. Kompromis P. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. preverjamo, komprom, preverjamo kompromis, pa glasujemo. In konec glasovanja. Sprejet. Sto osemnajst, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Sto dvajset, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 121, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Kompromis Q, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Kompromis S, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Predlog spremembe 134, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. 136, eh, ustni predlog spremembe SD, kdo je za, proti. Še enkrat poskusimo. Kdo je za? Proti? Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 137, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 138, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 139, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, Proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo drugi del 139. predloga spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. ponovimo tehnične težave. Nekaj strašno čudnega se je zgodilo. Ponavljamo drugi del, torej 1.3.9. Eh, drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. No, tu je rezultat. Zavrnjen. Sto enajšestdeset, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Sto petintrideset? Ne. Sto dvainštirideset. Želite, da preverimo 141, da preverimo 141. Glasujemo. In konec glasovanja. Zavrnjen. Z desetimi glasovi razlike. 135, prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 119, eh, postane brezpredmeten. 142, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 143, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani. Dejala bi, da je zavrnjen. 144, kdo je za? Želite preveriti 143? A, nihče ne želi, ni želi preveriti. Dobro, vendar le preverjamo 143 in glasujemo. Glasujemo o 143. Konec glasovanja. Zavrnjen. 147. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog spremembe. Ena. O vodnih navedbah. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? dva, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis uh, A, kdo je za, proti, vzdržani, potem predlog spremembe šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe devet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 11. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 16. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem 20. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe. 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. In predlog spremembe 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem osnutku mnenja, to je poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Petintrideset glasov za, štirje proti, tri vzdržani in hvala lepa poročevalcu oziroma poročevalki Tani Gonzales Penjas. Gremo k naslednjemu poročilu. Nadzor porabe ter spremljanje stroškovne učinkovitosti v sistemih jamstva EU za mlade. In začeli bomo s kompromisom I. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog A, kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno? Ne? Nisem prepričana, moramo preveriti pri 8. To je bilo nejasno. Predlog 8. Glasujmo. Konec glasovanja. 28 glasov za imamo pri 8. predlogu spremembe. No, Mislim, da je bilo to jasno. Predlog spremembe 9. 9. Ja, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Kompromisija, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. kompromis K za proti vzdržani sprejeto. Predlog 19 je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis L, kdo je za proti vzdržani sprejeto. 22 je za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili pri 22. Glasovanje, glasovanje je zaključeno in to je zavrnen za, z enim glasom. 23 je za, proti vzražanje sprejeto. Kompromis en do je za, vzražanje sprejeto. 25 za, proti vzražanje. Bomo preverili pri 25, prosim. Glasovanje je zaključeno in to je sprejeto z 28 glasovi. Kompromis C za proti vzdržanje sprejeto. 38 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog 41 je za proti vzdržanje sprejeto bomo preverili pri 41. Glasujmo. Glasovanje je sedaj zaključeno. Zavrnjeno. Za en glas 44 za, proti vzdržani sprejeto. 45 je za, proti vzdržani sprejeto. 43 oziroma ta je brezpredmeten kompromis P, za, proti vzdržani sprejeto. 49 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis T za, proti vzdržanje sprejeto. Dobro, kompromis M za, proti vzdržanje sprejeto. Potem pa, če se strinjate, predlog 37 z ustnim predlogom spremembe? Če ne, je ta predlog res predmeten. Če ja, glasujemo o tem z ustnim predlogom. Dobro, bomo glasovali? Ne. Gospa Sitanska, ogovarjam ustnemu predlogu. Ogovarjam potrebuje tri člene. Imate tri člene, ki lahko preprečijo sprejetje. Dobro, lahko preprečite sprejetje ustnega predloga. Ne bomo glasovali, to je brezpredmetno. Pri ustnem predlogu socialistov, ta je brezpredmeten. Vse je brezpredmetno. Dobro, poznate pravilnik, predlog 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis raza proti vzdržani sprejeta. Kompromis F za proti vzdržani sprejeta. Kompromis O za proti vzdržani sprejeta. Kompromis, ne, predlog 92, Terija Rankeja, kdo je za? proti. Bomo preverili. Pri 92. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. In to je sprejeto s 23 glasovi, kompromis S, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog. Sto pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Sto šest je brezpredmeten, gremo na kompromis H. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 118 za, proti vzdržani sprejet. Predlog 60 je brezpredmeten, sedaj 119 za, proti vzdržani sprejeto. 42 je za, proti vzdržani sprejeto. 121 za, proti vzdržani sprejeto in 123 za, proti, vzdržani in sprejeto. Dobro, glasujemo o osnutku mnenja. We shall vote on the draft opinion as a Glasujemo o osnotku mnenja s premembami. Ste pripravljeni? Thank you, the vote. Hvala. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 36 glasovi za, 4 proti, 2 proti poslanca sta se vzdržala. Because otherwise, because otherwise, it makes a lot of noise. Sorry.